Zato vas lepo prosim, da izglasujete kompromis, kakršen je sedaj. Hvala. Hvala lepa, razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Obveščam vas, da kar zadeva zapolnitev mesta podpredsednika Evropskega parlamenta, sem prejela kandidaturo strani skupine EPP. Gospod Lašlo Tokeš je kandidat. Volitev oziroma glasovanje bo potekalo jutri in sicer ob 12. Ora l'ordine del giorno. Na dnevnem redu imamo sedaj poročilo gospe Latford ki se nanaša na pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Besedo dajem, ne mudemo gospe poročevalki. Gospa Latford, izvolite. Been... Hvala, gospa predsedujoča. Že več kot desetletje vemo, da je Evropska unija morala nekaj dodati k temu, da zagotovimo poštena sojenja tako za obdolžence, kot tudi za tožeče osebe. Uvedli smo evropski nalog za prijetje in tako naprej. Številni evropski državljani izkoriščajo prost, možnost prostega gibanja, zato lahko pridejo kje v težave v zvezi, v zvezi z zakonom. Svet je to zamisel blokiral leta 2007 in vesela sem bila, da je lani komisija. In povedati moram, da sem zelo vesela, da je tukaj podpredsednica Redingova. Torej, vesela sem, da je komisija obnovila zamisel o načrtu in uvedli bi lahko več ukrepov v zvezi s tem, če je nekdo prijet ali aretiran in ne razume jezika, ki se govori v tisti državi, potem ima ta oseba pravico do tolmačenja in prevanja v v skladu z nekaterimi pogoji, naprimer pri zaslišanju, srečanjih s odvetnikom in tako naprej. Nasplošno povedano, biti morate v istem stanju kot lokalni ljudje. To zadeva vzajemno priznavanje. Gre za skoraj samodejno priznavanje odločitev sodišč v drugih državah EU na podlagi vzajemnega zaupanja. Ampak ne smemo kar predvidevati, da to zaupanje obstaja. Treba si ga zaslužiti. Zaslužiti si ga morajo vse države EU vsi v tej razpravi smo pravoto že prišli v stik s kom, ki ni bil deležen poštenega sojenja. Naprimer, Gary Mann je bil prijet na portugalskem. V izvirnem sojenju je gospod Mann bil v postopku, ki se je izvajal v portugalščini. Jezika seveda ni razumel in vse, kar je dobil, je bilo pismo, kjer je pisalo, da se ne sme vrniti na Portugalsko za dve leti. Šele kasneje je bil izdan nalog za prijetje. In zagotoviti je treba ustrezne jezikovne strokovnjake, ki bodo zagotavljali ustrezne postopke. Zagotoviti moramo torej ne samo, da bodo države članice izvajale Evropske konvencije, naprimer šesti člen, ampak da bodo še naprej razvijale svoje minimalne standarde, kajti v načrtu iz novembra lani, je moč razbrati, da nas čaka še več dela pri tem, da bomo zagotovili izpolnjevanje vseh standardov in da moramo zagotoviti konsistentno izvajanje teh standardov in jih celo dvigniti. Mislim, da je parlament dobro izkoristil svoje nove pristojnosti v okviru Lizbonske pogodbe. Trdno smo se borili v sodelovanju s gospod Redingovo zato da bi dvignili standarde na nekaterih ključnih področjih, naprimer tolmačenje, komuniciranje med osumljeno osebo in pravnikom oziroma odvetnikom. Osumljeni ima pravico do tega, da se pritoži, ima pa tudi pravico, da se pritoži v zvezi s kakovostjo. Možnost obstaja tudi za to, da se prevedejo in pretomačijo vse, ves material v zvezi z primerom. In osumljena oseba se ne more odpovedati tolmačenju in prevajanju brez predhodnih nasvetov. Zagotoviti moramo, da bo to delovalo bolje, okrepiti moramo pravice tako obrambe kot tožeče osebe in to ne zadeva vprašanje, kako obravnavamo kriminal. Če bomo dobro izvali postopke, bomo ujeli več kriminalcev. Zagotoviti moramo, da se bodo postopki izvajali pravično. Zato se mi zdi ta direktiva zelo dobra. Z španskim predsedstvom smo odlično sodelovali, pa tudi s komisijo, kakor sem že povedala. V povzetku pa bom spregovorila o predlogih sprememb. Hvala hvala lepa sedaj pa komisarka gospa predsedujoča res je postopkovna varovala so prednostna naloga na področju pravosodja za prihodnja leta kajti potrebujemo te minimalne standarde za pravice obsojenih oziroma obtoženih Nujno je, če želimo spodbujati medsebojno zaupanje med pravosodnimi organi v različnih državah članicah. Kajti brez zaupanja do vzajemnega priznavanja ne bo prišlo. Sodniki in tožilci morajo vedeti, da ne glede na to, ki se izvaja postopek, bodo vedno spoštovane določene temeljne pravice. In državljani morajo biti prepričani, da bodo minimalni standardi za postopkovne pravice vedno veljali, tako bodo še bolj zaupali v naš pravosodni sistem in tudi v Evropo kot območje svobode in pravice. Zato toplo pozdravljam sporazum med dvema so zakonodajalcema. Zahvaljujem se še posebej baroneci Latfordovi in celotnemu odboru Libe za odlično upravljeno delo na tem doseju. Kot komisarka sem zelo zadovoljna, da številne kompromisne rešitve izhajajo iz našega predloga iz marca 2010. Predlog je bil namenjen temu, da bi parlament dosegel to, kar je sedaj dosegel. To so visoki standardi za obtožene in da bi poskrbeli, da nikoli ne bomo standardov spustili pod nivo listine temeljnih pravic. Direktiva, kakršna je sedaj, bo povišala minimalne standarde, kajti stalno zagotavljanje tolmačenja v kazenskem postopku in prevod ključnih dokumentov bodo pomenili pošteno sojenje in to se bo izvajalo bolj sistematično in poenostavljeno. V celoti se strinjam z gospo Latford. Poceni pravica ni pravica in iz tega izhajajo še višji stroški kasneje in ljudje v tak pravosodni sistem ne bodo zaupali, niti v tak sistem ne bodo zaupali sodniki. Zelo vesela sem tudi, da je bilo mogoče doseči hitro sprejetje te direktive. In to je prvi korak načrta. To pomeni, da vse institucije izpolnjujejo svoje naloge, kajti obljubile so, da bodo to uvrstile na prednostni seznam nalog. Samo v enem elementu se ne strinjam. In sicer ne strinjam se z zahtevo nekaterih držav članic, ki zahtevajo, da bi izvajanje podaljšali na 36 mesecev. Komisija meni, da so tri leta preveč kajti nobena država članica ni predložila dokazil, da bi pri izvanju te zakonodaje prišlo do težav. Poleg tega pa so države članice tudi vedele, da bo ta zakonodaja prej ali slej sprejeta in to vedo že več let. Ampak ne glede na to, bom v duhu kompromisa sprejela to rešitev. In to, kar bom sedaj povedala, je zelo pomembno za prihodnost. Pod pogojem, da to ne bo predstavljalo precedensa za nadaljne ukrepe, ki jih bomo sprejeli v okviru tega načrta. In to želim trikrat podčrtati. Tokrat, da popustim, ampak nikoli več. Povdariti želim tudi, da bo komisija uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo, zato da bi prisilila države članice v to, da bodo pravočasno izvajale ta sklep oziroma to odločitev, to je v skladu s pogodbo in v skladu s štokholmskim programom. Gospa predsedojoča, prav tako pa veste, da komisija že pripravlja nadaljne ukrepe v, zve, v okviru tega načrta. Kmalo bom predstavila predlog v zvezi z pravico do informiranja, v zvezi z listino pravic. To bom predstavila v prihodnih tednih. Zato je to, kar počnemo danes, delo v teku. Hvala. Hvala, komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. In prva je gospa Antonesko v imenu skupine ELS. Za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Na začetku želim čestitati gospe Latvijo za njeno delo. Zahvaliti se jim želim za sodelovanje z drugimi poročevalci v senci. Skupni standardi so ključnega pomena za vzajemno zaupanje med pravnimi in pravosodnimi sistemi. Pravice obsojenih in tožečih so ključnega pomena. To je tudi zapisano v listini človekovih pravic in v Evropski konvenciji za človekove pravice in temeljne svoboščine. Ampak, če ne bomo zagotovili ustrednih standardov za obrambo, potem ne bomo imeli ravnotežja. Namreč, tožilstvo bo imelo prednost, če bomo okrepili postopkovne pravice v EU. Moramo vedeti, da je to dolg proces. Novembra 2000 je, bilo, je bil sprejet prvi korak in takrat so sprejeli program izvajanja, ki zadeva načelo medsebojnega priznavanja v kazenskih postopkih. Imamo predlog komisije za okvirno odločitev leta 2000, iz leta 2004, takrat nismo mogli doseči sporazuma, zato smo junija 2007 ustavili pogajanja. Načrt smo dobili od švedskega predsedstva leta 2009 in tam so predlagali postopen pristop in predlog komisije iz leta 2009 in decembra 2010 je bil predstavljen v skladu z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Po sedmih letih pa bomo sedaj sprejeli prve ukrepe v tem načrtu in to je direktiva do pravice, do tolmačenja in prevajanja. Zelo sem zadovoljna z rezultati, ki smo jih dosegli na podlagi pogajanj med institucijami in glasovali bomo o besedilu, ki je močno izboljšano od izvirnega predloga. Upam, da obdobje izvajanja treh let ne bo precedens za naslednje ukrepe v načrtu in da bodo države članice storile vse, kar lahko, zato da bodo vse določbe direktive začele izvajati čim prej. Hvala. Hvala sedaj po imenu skupine SND, gospod Romero López, za tri minute. Hvala, gospod predsedujoča. tudi sama sem zelo zadovoljna, da se delo zaključuje in zahvaljujem se še posebej baronici Ludfordovi za njeno sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. To je prvo besedilo v okviru postopka soodločanja, ker je parlament imel pomembno vlogo v osnutku direktive, ki so ga predstavile tri države članice. Moramo opozoriti, da je poročevalka iz Velike Britanije države članice so svojo pravico izkoristile za to, da so pripravile pobude na tem področju. Ampak od leta 2004 je prišlo do blokade v zvezi z postopkovnimi pravicami. Načrt, ki ga je predstavilo švedsko predsedstvo, je bil zavrnjen. Ampak sedaj smo pod znova odprli in komisija se je odločila predstaviti osnutek direktive, ki ga sedaj obravnavamo in Evropski parlament je predložil predloge sprememb, ki odražajo delo v odborih. Mislim, da tukaj gre za odlično medinstitucionalno sodelovanje, zato mislim, da bi morali čim prej poskrbeti, da bodo ljudje imeli postopkovne pravice. Toliko dela smo torej že opravili, ampak, kako je komisarka pravkar povedala, poskrbeti moramo za to, da bodo tudi preostale pravice, torej listina pravic, ki spada v drugi svežen varoval, da bo tudi to čimprej uvedeno. Enako velja tudi za vse ostalo. Nobenega smisla nimam, da razbijamo ta svežen. Zagotoviti moramo, da se bo vse izvedlo v nekem razumnem času. Evropsko območje svobode in pravice nikoli ne bo postalo realnost, če ne bomo začeli z postopkovnimi varovali. Kako lahko imamo varno in pošteno območje, če je mogoče državljane popolnoma naključno prijeti in jih obtožiti brez tega, da imajo zagotovljena minimalna varovala po celotni Evropski uniji. To je unija, ki jo želimo mi oblikovati. Kakor je poročevalka povedala, moramo zaradi grožnje terorizma okrepiti svoje varnostne mehanizme, ampak vsi moramo vedeti, da se moramo boriti proti temu. Evropski nalog za prijetje je primer, primer tega, ampak želimo si Evropo svobode in pravičnosti in to moramo zagotoviti čim prej. Hvala. Uš. Gospod Dartmouth je zaprosil, da vas nekaj vpraša. Mi lahko poveste, ali boste sprejeli njegovo vprašanje. Gospod Romero Lopez. Mrs. Romero Lopez, there is a question for you. Vprašanje imamo za vas od gospoda Dartmouta. Ali spremete njegovo vprašanje? There is a question for... Vprašanje ima gospod Dartmouth. Ali ga spremete? Hvala. Hvala, gospod Dartmouth. Beseda je vaša za 30 sekund. Hvala. Državljani v državah, ki imajo mnogo više standarde posameznih pravic oziroma pravic za posameznike, naprimer Združeno kraljestvo, so potem žrtve nižjih standardov, ki prevladujejo v drugih državah. In to v okviru evropskega naloga za prijetje in drugih direktiv na področju pravosodja. Ali se vam je to kdaj posvetilo? Sí, probablemente la pregunta. Hvala za vprašanje. Mislim, da ste me želeli vprašati nekaj v zvezi z minimalnimi standardi, ki veljajo za vse države članice. Seveda pa lahko države članice uvedejo više standarde in to je tudi namen vseh držav članic. Želimo si, da bi oblikovali Evropo, kjer bomo živeli v območju, kjer bodo minimumi veljali za celotno območje. Ampak vaša država ima drugačen pravni sistem in tudi druge države imajo različne sisteme, zato sem prepričana, da se bodo standardi višali neprestano. Hvala. Dobro, sedaj pa govorniki v imenu drugih skupin, gospod Tajn v imenu skupine Alde za minuto. Izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, da bi lahko sledili kriminalcem prek meja in varovali naše državljane bolje, potrebujemo boljše sodelovanje na področju pravosodja. To se že dogaja, naprimer Evropski zaporni nalog. Temeljne pravice pa seveda moramo tudi varovati, da sedaj nam to ni uspelo. Vsak poskus zagotoviti pravice na evropski ravni nam je spodletel na strani sveta. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se odpirajo nove možnosti za varstvo temeljnih pravic v kazenskih postopkih. Evropski parlament je sedaj prvič v postopku soodločanja in v svetu potrebujemo samo še kvalificirano večino. Liberalci se, kot je znano, zazemamo za državljanske pravice in temeljne svoboščine. Zato smo se zauzemali za to, da bi vsak imel pravico do prevajanja in tolmačenja v kazenskih postopkih, če so obtoženi v državi, v kateri jezika te države ne obvladajo. Zato je potrebno bolje usklajevati delo na področju pravosodja, pa tudi upoštevati pravično sojenje po vsej Evropi in to zagotoviti na zadostno visoki ravni. Hvala lepa. Hvala zdaj pa gospa Hautala v imenu skupine Zeleni za minuto. Eh, Kitos, arvoisa puhemies. Eh, äskeinen kysymys. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vprašanje, ki je bilo zastavljeno gospe Romero Lopes, je zelo zanimivo. In sicer zato, ker delamo na podlagi minimalnih standardov in norem, ki bi veljali za postopke. Kar zadeva kazenske postopke, lahko države članice storijo tudi več, to je minimum. Hvala lepa poročevalki za izvrstno upravljeno delo, hvala za dobro sodelovanje s poročevalci v senci. Zavedati se moramo, da imamo sedaj na voljo direktivo, ki bo vsakemu omogočila to, da bo vse razumel in da ga bodo drugi razumeli, ko nastopa na sodišču. To je tudi predpogoj, če želimo vzpostaviti dobro delujoče pravne države. Hvala lepa, gospe poročevalki, za to, ker je uspela najti rešitev, s katero smo preskočili težave, ki so jih izpostavili različne države članice, predvsem zaradi različnih pravnih načel. začetek veljavnosti in 36-mesečni rok za izvajanje je nekaj, kar ne bo spelo izpeljati. Hvala. Ja, hvala lepa. Gospod Zjobro, danes večer ne more biti z nami, zato dajem besedo naslednjemu na seznamu in sicer gospe De Brun v imenu skupine GUE za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča prepozno sem nekaj ugotovila za to, da bi uložila predlog spremembe v odboru, v katerem ga članica nisem. Gre pa za jezike, ki jih pokriva ta direktiva. Seveda smo veseli, da omenjate tolmačenje in prevajanje v maternem jeziku osumljenega. To je zapisano v točki 10c besedila, o katerem smo se dogovorili. Vendar obstaja tveganje, da ta kvalifikacija v katerem koli drugem jeziku, ki ga obtoženi razume, omejuje obtoženega na to, da uporablja jezik, ki ni jezik, ki bi ga sam izbral. S tem se obtoženega postavi v neprijeten položaj in tudi v položaj, v katerem ne more odločati v svoje dobro. Komisarka je rekla, da do takšnih primerov ne bo prišlo, da bodo tudi jeziki manjšin upoštevani. Predloge spremem podpirajo tudi poslanci iz drugih političnih skupin, nanašajo pa se na številne mednarodne evropske instrumente, ki omenjajo uporabo manjšinskih in regionalnih jezikov. Sklicujemo se tudi na listino temeljnih pravic, ki med drugim vključuje tudi načelo nediskriminacije pri izbiri jezikov. Upam, da bomo s predlogi sprememb pojasnili te zadeve. Hvala. Hvala lepa, Earl Dartmouth. Gospa predsedujoča, ta direktiva je ena izmed tistih, katerih dokončni učinek bo ta, da bo vsak državljan Združenega kraljestva bi postal lahko zaprt v katerikoli državi v Evropski uniji. Naj si gre za Portugalsko v primeru Gerija Mana ali Mačarsko v primeru dveh voljivcev iz Southwesta. Enaka pravna varnost ni zagotovljena povsod. Prav tako ni zagotovljena taka pravna varnost, kot je zagotovljena v Združenem kraljestvu. Ne vem, kakšne iluzije gojite tu v tej dvorani. Direktiva o prevajanju je pravzaprav figov list. Skuša na nek način pritisniti obliž na skoraj da odsekano glavo Združenega kraljestva, ki je sedaj v rokah Evropskega naloga za prijetje. Ta direktiva je sama po sebi pomankljiva. Kaj je relevantno za prevod in kaj ni, o tem odloča tožilec. Poleg tega, kot veste, obstaja veliko pomankanje tolmačev in prevajalcev, zato ker evropske institucije vse pobere. Cenjena kolegica baronica Ludford se je večkrat izkazala kot borka za človekove pravice. Zato, Lady, prosim, da tokrat potisne ob stran svojo obsedenost za zvezdno Evropo in se pridruži naši kampanji, s katero želimo preklicati Evropski nalog za prijetje. To je tisto pomembno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa posamezni govorniki. Najprej gospod Busutil za dve minuti. Grazie, signora Presidente. Il pro... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predlog, ki ga imamo pred seboj, je zelo dober in ga moramo tudi podpreti, po mojem mnenju, kajti ta predlog daje več pravic našim državljanom. Evropska ljudska stranka bo glasovala za to uredbo. Ne bomo pa glasovali za predloge sprememb, kajti z njimi bi samo pokvarili uravnotežen kompromis, ki je bil dosežen. Rad bi se osredotočil na to dvoumno situacijo, ki je nastala zaradi sveta in komisije, ko sta pripravila ta zakonodajni predlog. Gospa predsedujoča, decembra smo imeli pred seboj dva predloga, zakonodajni predlog sveta ministrov, marca pa smo prejeli še predlog strani komisije. Gre pa za predloga na isto temo, zato se je pojavilo vprašanje v parlamentu. In sicer, na podlagi katerega besedila naj delamo? Mislim, da se to ni zgodilo prvič. Take stvari se bodo še ponavljale. Svet nam je predstavil tudi besedilo o nalogu za zaščito. Komisija je prav tako rekla, da bo pripravila podobni predlog o EPU. Tako da ne vemo, katerega naj sedaj sprejmemo. Komisija pravi naj ne sprejmemo predlog sveta. To ni bil namen tistih, ki so oblikovali novo pogodbo ne, ne more svet pripravljati zakonodajnih predlogov, s katerimi samo povzroča spore med inštitucijama, ki ne veste, katera je pristojna za to, da poda zakonodajni predlog. Če komisija poda svoj predlog, potem bi svet moral pustiti komisiji, da opravi svoje delo. Če ne bomo delali tako, kot bi morali, bomo povzročili samo ogromno težav in noter. Hvala. Hvala lepa, gospa Ždanuka, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovana gospa komisarka. Najprej bi se rada zahvalila baronici Latford za izvrstno opravljeno delo. Prepričana sem, da se je zauzemala za človekove pravice. Govorim v imenu skupine zelenih ale, ki zastopajo tudi regije in manjšine. Naj povdarim, da ta direktiva velja tudi za neuradne jezike Evropske unije, kar pomeni, da tolmačenje in prevajanje, ki se omenjata v dokumentu, morata biti zagotovljena tudi v regionalnih jezikih in jezikih manjšin. Ko gre za naprimer tiste pravosodne okraje, kjer določeno število prebivalcev uporablja manjšinski jezik ali regionalni jezik. V teh primerjih se lahko uporabljajo tudi to vrstni jeziki in prevod in tolmačenje morata biti zagotovljena. Škoda, da Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih še ni del Evropske zakonodaje. Upam, da bo kmalo postala, kajti v tem primeru bi kazenske postopke lahko omogočali tudi v drugih jezikih in s tem širili evropsko zakonodajo. Hvala. Hvala lepa, gospa Galca, dve minuti. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, kedves képviselőtársaim! Hvala lépa, gospa komisárka, kolegice in kolegi. Najprej bi rada čestitela poročevalki za vsa prizadevanja. Več let smo se o tem pogajali, Lizbonska pogodba pa nam je sedaj omogočila, da sodelujemo pri odločanju s svetom. Ta direktiva je bistvenega pomena. Ko omogočimo državljanom, da se prosto giblje po Evropski uniji, moramo omogočiti tudi, da če se znajde v kazenskem postopku, lahko razume, zakaj gre in mora imeti tudi možnost govoriti v jeziku, da ga bodo razumeli. Mislim, da ta direktiva to načelo sedaj prevaja tudi v konkretnost stanju. Štokholmski program omenja tudi interese državljanov, ko gre za kazenske postopke. Dobro je, da ste v direktivo vključili tudi listino o temeljnih pravicah, konvencijo o človekovih pravicah in lizbonsko pogodbo. Istočasno pa bi vas rada opozorila še na nekaj, na nekaj zelo pomembnega. Ta direktiva ne omenja državljanov, ki so pripadniki manjšin, ampak ti državljani bi morali imeti enake pravice v kazenskem postopku kot običajni državljani držav članic. Mislim, da bi morali tudi tem državljanom omogočiti možnost uporabe maternega jezika. V direktivi se omenja možnost uporabe maternega jezika in to načelo velja trenutno za državljane Evropske unije, ki govorijo enega izmed uradnih jezikov Evropske unije, slejko prej pa bi morala to veljati tudi za pripadnike manjšin, ki ne govorijo uradnega jezika Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Kvelja, za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Vlade držav članic niso uspele doseči dogovora, kar je pomenilo, da je bil naš prvi poskus pri sprejemanju tega zakonodajnega instrumenta neuspešen. Sedaj pa smo obrali nov pristop, s pomočjo katerega bomo zagotovili pravice do tolmačenja in prevajanja za vse. To je pomembno za kazenski postopek, kajti če nekdo udeležen v kazenskem postopku je zelo pomembno, da razume in da ga razumejo. Naprimer, pravica do tolmačenja in pravica do pravne pomoči nista isti v vseh državah članicah. Nekdo, ki je osumljen kaznivega dejanja, bo imel zagotovljene vse te pravice skozi postopek, neka, neka druga oseba pa ne. Pomembno je, da se v direktivi predlagajo tudi odgovori na pomisleke parlamenta. Hvala lepa komisarki in komisiji za dober predlog in hvala lepa tudi poročevalki za kompromise, ki jih je dosegla. Kar zadeva prevajanje sodnih postopkovnih dokumentov je nekaj, kar pozdravljam. Poleg tega pa se mi zdi, da raven varovalk ne sme biti nižja, kot je tista, ki jo zagotavlja listina o človekovih pravicah. Upam, da bomo sodelovali na tem področju. Komisarka Redenk je rekla, da bo v okviru akcijskega načrta predložila nove predloge in upam, da bomo res vzpostavili evropsko pravosodje, ne pa da vzpostavljamo samo evropsko območje svobode, varnosti in pravice. Mislim, da bodo vse države članice potem tudi dolžne spoštovati te ukrepe. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospod Vos je prvi na seznamu. Hvala lepa. Spoštovana gospa komisarka, tudi vam prisrčna hvala, da se tako vehementno zauzemate za procesna pravila in standarde, ki nas vodijo k skupnemu trgu na področju pravosodja. Vesel sem, da nam je končno uspelo, tudi zahvaljujoč kolegici Antonesku, izuzeti nekatere bagatelne postopke iz tega področja. Morda bi bilo dobro podati še več zahtev pri prevajanju, ker prevajanje tudi ni dovolj, če ne zagotavljamo visoke kakovosti letni rok za izvajanje. To se mi zdi boleče, vendar pa mislim, da to ni slabo za prizadete, ker imamo konec koncev tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in moramo celotni pravosodni sistem prilagoditi. Zato je pomemben ta rok. Hvala lepa, da je vse potekalo tako, kot je. Hvala lepa, gospod Regner. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pričujoče poročilo je napredek za Evropo, je dober korak za Evropo prava. Veliko pa je odvisno od tega, ali bo sedaj tudi okvirni sklep enotno izvajan, kajti to je ključnega pomena. Kajti, če bodo nastale razlike pri pravnih standardih, bo zaupanje v pravosodne sisteme omajano in zato gre vzpostaviti zaupanje. Osebno bi dejala še, da bi bilo odlično, če bi tudi upravne kazenske postopke vključili v to, kajti zelo pomemben del pravnega življenja je izpuščen. Seveda pa je jasno, da gre za posebno pomembno obsežno področje in upam, da bomo v nadaljevanju izvajanja stokholmskega programa tudi to kmalo upoštevali. Hvala lepa, gospod Batten. Gospa predsedujoča, temeljni problem z evropskim nalogom za prijetje ni to, da ne zagotavljamo ustreznih pravjavskih storitev, temveč to, da so nacionalna sodišča popolnoma nemočna in ne morejo obraniti svojih državljanov pred nepravičnim izgonom in predajo. Kolega Simion je 11 mesecev čakal na sojene v grškem zaporu Koridalios. Šest britanskih državljanov, gospoda Bell, Hollands in drugi, so še vedno v Koridaliosu in grozi jim izgon. Britansko sodišče pa sploh ne more preučiti tako imenovanih dokazov zoprnih. V Koridaliosu so zaporniki poštirje na celico, stranišče je pravzaprav luknja v kotu, nasilje, je vse prisotno, mamila so prav tako na razpolago, slišijo se tudi po noči kriki posilstev. Britanski državljani so tako pravzaprav poslani v luknjo Dreka. Hvala. Gospod Bronz. Thank you, madam chairman. Hvala, gospod predsedujoča. Prav je, da tisti, ki so v vključeni v kazenski postopek imajo možnost tolmačenja in prevajanja. Zlasti zato, ker evropski nalog za prijetje, ki omogoča, da se nekoga izžene in preda za nekaj, kar sploh ni storil v svoji matični državi, predstavlja dejstvo. Hvala lepa, gospod Papa Nikolau. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bi se rad zahvalil poročevalki za izvrstno sodelovanje, tako v odboru kot sicer. V odboru smo predložili ogromno predlogov sprememb na to pomembno poročilo in predlogi sprememb se tudi odražajo v končnem poročilu. Postopek je bil zelo zapleten in težaven, vendar se mi zdi, da smo dosegli zelo dobre rezultate. Ko bomo glasovali o tem poročilu, se mi zdi, da bi vsi morali priznati doseženo, kajti ko gre za kazenske in pravne postopke, državljanom zagotavljamo veliko več pravic glede prevajanja in tolmačanja. Veliko smo pričakovali, od tega doseja, pomembno je tudi to, kako se bo direktiva potem izvajala. Ogromna pričakovanja imamo in upam, da bo direktiva pravilno izvajana. Ne smemo pa prepustiti vsega do zadnjega trenutka. Hvala lepa, s tem smo zaključili s postopkom Catch the Eye. Besedo dajem nazaj komisarki, da se odzove. You, And, uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem članicam in članom parlamenta, ki so na zelo verodostojen in odločen način podprli območje pravice, ki smo ga sedaj začeli vzpostavljati. Lizbonska pogodba, pogodba o delovanju Evropske unije nam to omogoča, zato ker nam pravzaprav ponuja orodja, s katerimi bomo lahko korak za korakom vzpostavili pravice za državljane. Naj si gre za pravice obdolženca, osumljenega ali žrtev. Vse je sedaj v pripravi in rezultati bodo kmalo vidni. V okviru akcijskega načrta naj bi predlagali več ukrepov, kot ste rekli. Gospa predsedujoča, pravica do tolmačenja je pomembna. Zagotovo boste to jutri podprli. Poleg tega bomo zagotovili pravico do informiranja. parlamentu bom še pred poletjem predstavila seznam pravic. Potem je tu še pravica do pravne pomoči, pravnega nasveta in pravica do komuniciranja s tistimi, ki so obtožencu blizu. Kot vidite, gremo v smer, ki nas vodi k doseganju sledečih ciljev. Zagotavljanje enakih pravic na najvišji ravni za vse državljane Evropske unije ne glede na to, kje se nahajajo, ne glede na to, kakšno težavo imajo, ne glede na to, ali potujejo zaradi študijskih razlogov, poslovnih razlogov ali turi, kot turisti. Državljani se morajo povsod počutiti doma in povsod uživati enake pravice kot doma, ne glede na to, kje v Evropi se nahajajo. Pojavilo se je tudi vprašanje, ki ga je izpostavilo več članov parlamenta. Gre za vprašanje jezikov. Če si preberete drugi člen ena in člen tri ena, boste videli, da tam zelo jasno piše, da obdolženec, ki ne razume ali govori jezika kazanskega postopka, mora imeti možnost prisluhniti tolmač oziroma videti dokumente prevedene v njegov jezik. To implicitno pomeni, da je jezik, v katerega se prevaja ali tolmači, jezik, ki ga ta oseba, obdolžena oseba, razume. Tako da tu ne gre samo jezik Evropske unije ali manjšinske jezike, gre za jezik osebe, ki je obdolžena ali osumljena in ki je pred sodiščem. To je edino pošteno. Zagotoviti moramo poštene postopke, če želimo vzpostaviti zaupanje državljanov v naš pravni sistem. Poleg tega pa je to izrednega pomena, če želimo vzpostaviti medsebojno zaupanje med sodniki in toživci, če želimo da bi tudi oni zaupali v pravni sistem v sosednji državi. To pa lahko vzpostavimo samo, če bomo vzpostavili pravice, ki bodo med seboj primerljive. Gospod Busotil in še drugi so spraševali o samih postopkih, ne o procesnih pravicah, temveč o notranjih postopkih. obstaja pobuda držav članic in tudi predlog komisije. V tem primeru ti ločeni predlogi niso ovirali hitrega sprejemanja kakovostnih zakonodajnih instrumentov. Zakaj je do tega prišlo? Nahajamo se v zelo nenavadnem obdobju. Izšli smo iz tretjega stebra, nahajamo se v običajnem postopku soodločanja. Predvidevam, da bomo čez nekaj mesecev že vedeli, kako najbolje izkoristiti orodja, ki jih imamo na voljo, orodja, s katerimi bomo lahko hitro našli najboljše rešitve. Ko govorimo o najboljših rešitvah, imamo v mislih tudi to, kako smo pripravljali te rešitve. Narediti bo treba oceno učinka, pozvati bo treba posameznike, da nam sami povedo, kaj, men, kaj menijo o naših predlogih. To so običajni postopki, ki jih uporabljamo in ki bodo na koncu postopka soodločanja, ko bo opravljeno javno posvetovanje, ko bomo naredili oceno učinka, zagotovili to, da sprejmemo trdne politike. Trdne politike, ki jih bomo potem tudi lažje izvajali na nacionalni ravni, ne da bi pri tem povzročali večjo škodo, kot zagotavljali pravice. To se je nažalost dogajalo v preteklosti, vendar na voljo imamo novo pogodbo, na voljo imamo listino temeljnih pravic. Postali bomo tudi podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah. Na podlagi tega sem prepričana, da če se bomo še naprej srečevali, bomo čez nekaj let skupaj rekli, da skupaj smo vzpostavili območje pravice in temeljnih pravic. To je pa tudi bistvo naše celine. Hvala. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa še gospa Latford, kot poročevalka. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila visokokosnim poročevalcem v senci za njihovo pomoč in za razpravo o tem pod španskim predsedstvom. To je zgodovinskega pomena. To je prvi ukrep na tem področju postopkov soodločanja. Strinjam se s podpredsednico Reding o triletnem obdobju izvajanja zelo nesramno je bilo, da so države članice želele to storiti nekako prej. To jim ne bo uspelo še enkrat. Kar se UKIP-a tiče, ni potrebno biti nacionalističen. Kritiziram niže standarde v Združenem kraljestvu, ki so se razvili v zadnjih desetletjih. Gre za pripor, naprimer, ali 20-dnevni pripor brez obtožbe. Upam, da se bo nova vlada vrnila k pravni državi. Veseli pa me, da je moja država in Irska, se odločila sodelovati, tako da bo ta direktiva vključevala 26 držav. Ta direktiva je v smislu magne karte in ostalih listin. In ne želimo si seveda, da bi teroristi uhajali roki pravice. Kar se tiče regionalnih in manjšinskih jezikov tiče, moram reči, da temu nasprotujem, kajti to pravzaprav ne sodi v direktivo. Gre za to, da gre za možnost izražanja posameznika, kot je dejala Reding. Ne gre za to, da se izbira pravica kot taka. Gre za postopek verifikacije oseb, ki je potrebna, ali razumejo jezik ali ne. In če jezika ne potrebujejo, lahko potem ali potrebujejo, lahko potem tudi nasprotujejo določene odločitvi. Če govornik manjšinskega jezika ne razume postopka, potem veljajo pravila direktive tudi za to. Upam, da bomo torej direktivo sprejeli hitro, nespremenjeno, tako da bomo to hitro imeli v pravu. Predlogi komisije o nadaljnih ukrepih čez dva tedna pričakujemo prve, pa že zelo neto pričakujemo. In vem, da je vse to v zelo dobrih rokah podpredsednice Reding. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Petten ima vprašanje. Spremete to vprašanje? Prosim, 30 sekund, gospod Petten. Hvala lepa. V preteklosti v teh razpravah ste dejali, da UKIP in jaz sam želijo olajšati življenje gangsterjev in bančnih roparjev na Kosti del Sol. In to ste spet omenili. Ali vas lahko vprašam, imate kakšno številko, kar se kriminalcev in bančnih roparjev tiče, ki so bili vrnjeni v Združenem kraljestvu z Kosti del Sol, odkar velja Evropski zaponen nalog? Ne, gospod Peten, vendar pa o to se lahko poglobim in vam povem to številko. Sedaj pa bi se rada vprašala. Predstavljate London, In Osman, ki je obtožen za napade 2005, je ušel v Italijo. Upal je, da bo lahko izginil. V preteklosti bi lahko tam ostal leta, ne da bi ga pripeljali nazaj. V šestih tednih so ga izročili, obsojen je bil in sedaj je v zaporu. Obsodili so ga terorizma. Verjetno bi bili veseli, če ga nikoli ne bi izročili za sojanje. Hvala lepa, razprava je sedaj končana. Glasovanje pa bo v sredo. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za poročilo gospodarske klune o uvedbe evra v Estoniji.